strani eh, vseh deležnikov in da na koncu pridemo torej do rešitve, ki je spremljiva za vse in na ta način mislim, da dosegamo dodano vrednost za Evropo. Hvala lepa kolega Mandar, s tem smo zaključili razpravo, glasovanje bo potekalo jutri ob 12. uri in 30 minut. Zdaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer gre za vprašanje za ustni odgovor z razpravo in sicer test izjemnih situacij oziroma stresni testi v bančnem sektorju EU. Besedo ima kot ena od avtoric gospa Wortman Kohl. Dve minuti. Uh, uh, Mikrofon za govornico, prosim.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 Uh, želela sem omogočiti komisarju Prnjeju, da se usede. V naši skupini smo zelo zaskrbljeni eh, zaradi predvidenih eh, stresnih testov, ki bodo opravljeni julija letos. Ravno zaradi tega, ker smo imeli zelo slabe izkušnje z lanskoletnimi testi, tudi zaradi tega, ker so se po pozitivnem izjedu stresnih testov irske banke sesule. Mamo problem eh, in želimo, da bi eh, bančni sektor pripravili za hude čase. Eh, zato bi komisarja vprašala, kakšne so glavne spremembe, ki jih komisija predvideva, s katerimi preprečili, da bi se ponovili lanskoletni neuspehi na tem področju. Katere banke bodo vključene v te spremembe? um, v to testiranje. Uh, organi trenutno morajo postaviti sedaj standarde, ki bodo veljale za vse finančne inštitucije, pa tudi za vse države članice enako. Ali uh, je komisija zadovoljna z dejstvom, uh, da je v. Uh, nekaterih eh, državah ta ktes zajema v skoraj 85 odstotkov bančnega sektorja, v drugih pa komaj da presega 50 odstotkov. Kakorkoli že, želim si razlage. Kar zadeva um, nadnacionalne banke, mislim, da tukaj potrebujemo ustrezne mehanizme za obvladovanje krize oziroma krizno upravljanje. Um, julija pričakujemo rezultate. Eh, in glede na to, da še nimamo evropskega mehanizma, prosimo za ambiciozne predloge in eh, lahko pri tem računate na našo podporo. Hvala lepa. Sedaj pa za 3 minute in pol, gospa Bowles. Gospod komisar, eh, rezolucija o bančni krizi eh, se izdeluje na mednarodni ravni in tukaj je tudi veliko eh, konkurenčnih vidikov, ampak to še ne pomeni, da mora vse počakati še zlasti, ko imamo kombinacijo državnega dolga in bančno krizo. Rekli smo, da, je, da morajo biti testiranje, stresno testiranje bank kredibilno in robustno. Potrebujemo nasploh veliko več transparentnosti v bančnem sektorju. Moramo se eh, nekaj naučiti ZDA, ki eh, zahteva eh, razkritje z dveletnim odlogom glede likvidnosti. Obstajajo različna pravila glede razkrivanja v ZDA in bi bilo bi dobro, če bi podobna pravila postavili eh, za Evropske banke in zahtevali eh, poročila še za leto 2008 in 2009. Eh, seveda v okviru Evropskega bančnega organa so uvedli določene izboljšave, vendar je še vedno preveč prepuščeno državam članicam. Prišel je čas ko potrebujemo močno politično voljo in Eh, ne vedno dražjih rešitev. Eh, zakaj eh, je izpostavljenost veganju državnega dolga tako zapostavljena? In vemo, da moramo podvreči testom tudi bančno knjigo. Potem obstajajo tudi posebna pravila za sredstva, ki Eh, držijo do um, zapadlosti. V vsakem primeru je treba oceniti, kaj se dogaja v bančni knjigi, ampak eh, bolj črni scenarijo in interpretacija uh, pravi, da bodo posamezne države članice uh, tiste, ki niso dovolj pogumne uh, um, v tem uh, vmesnem času pa eh, banke iščejo dodatni kapital, nekatere države članice so proaktivne in spodbujajo banke k dokapitalizaciji, ampak nasploh pa nimamo eh, celotnega načrta za eh, primer podkapitaliziranosti. To samo kaže, da smo med sabo zelo povezane. Če se povezani, če banke ne bodo zaupale ene drugemu in če ne bo medbančnega posojanja, bomo v velikih težavah. Zato prosim, ali eh, lahko pripravimo eh, skupno skupna pravila o razkritjih. Ampak tukaj ne gre le za banke, ampak gre tudi za uh, tveganje državnega dolga in stabilnost evra, ki so nujno med sabo povezana in bistvenega pomena. Hvala, gospa Bowles. Sedaj pa kolega Sanchez prezede. Eh, gospod eh, predsedojoči, gospod eh, komisar, najlepša hvala za besedo. V teh časih potrebujemo transparentne, fleksibilne in učinkovite teste izjemnih situacij, tako da lahko spet vzpostavimo zaupanje v trg. Te stresni testi so bistven vidik ali instrument eh, pri analizi solventnosti posameznih bank in tudi bančnega sektorja kot celote. Pri eh, pripravi in izvedbi testov je eh, zelo Eh, pomembno eh, predvideti, eh, kako se bodo banke odnesle v določenih situacijah in kako bomo preprečili domino učinek. Imamo že določene izkušnje na tem področju v Evropski uniji in izvedli smo podobne študije oziroma teste leta 2009, ko je ECOFIN zahteval od komisije izvedbo testov izjemnih situacij v Evropskem bančnem našem sektorju. Takrat smo dobili um, informacije o sposobnosti bančnega sistema, da uh, prenese izjemne situacije oziroma uh, stres. Takrat smo izvedli analize, vendar pa rezultatov nismo objavili. Uporabljeni so bili trije scenariji, da bi ugotovili, kako bi e, se bančni sistem obnašal v izjemnih situacijah. Na osnovni tega so uh, leta 2009 eh, v, eh, pripravili pravila o državni pomoči uh, v primeru, da bi banke potrebovale državno pomoč. In rezultati so bili predstavljeni na ECOFINO, ter uh, svet je na to Eh, zahteval še dodatne informacije o bančnem eh, sistemu in eh, o tem, kako bi se obnašal v posameznih izjemnih situacijah. Rezultati tega drugega testiranja pa so bili objavljeni v obliki eh, Eh, posebnih smernic leta 2010. Vključeno je bilo 90 bank iz cele Evropske unije, pri tem pa eh, ni bilo dovolj evropske osredotočenosti in eh, tudi scenariji, ki so bili uporabljeni v različnih državah, so bili različni. V nekaterih primerjih so bili dani napačni podatki. Vemo, kaj se je na primer zgodilo na Irskem, vemo, kaj se je zgodilo z državnim dolgom posameznih številnih držav članic. In eh, kljub eh, vedno eh, večjim pritiskom nismo uspeli ponovno vzpostaviti zaupanja v bančni sektor. Torej prišel je čas, da razmišljamo o novi vrsti testov izjemnih situacij. Imamo sedaj v Evropi nov evropski bančni organ, imamo nov okvir za nadzor, imamo tudi bolj uh, učinkovite, uh, učinkovita urodja za izboljšanje transparentnosti in bolj učinkovito stresno testiranje, kar je seveda uh, bistvenega pomena pri tovrstnih analizah in kaj moramo narediti, da bi se izognili napakam iz preteklosti. V vsakem primeru moramo eh, upoštevati relevantna tveganja v posameznih državah šalicah, da lahko postavimo pravo diagnozo in zagotoviti moramo, da se uporabljajo eh, metode, eh, ki bodo v skladu z različnimi poslovnimi modeli in bančnimi strukturami. Zaradi tega moramo pripraviti take teste, ki nam bodo dali informacije, ki jih res potrebujemo. To je ključni trenutek in glede na to, da imamo nov Evropski eh, bančni organ, ga moramo začeti uporabljati. Marca je bil pripravljen eh, dokument, ki povzema dosedanje napore in to eh, mikrofon. Hvala lepa. Sledi komisar Barnier. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa tudi gospe Corinne Wortman-Kohl, Sharon Bowles in uh, eh, Antolino Sančezu presedo za to ustno vprašanje, ki zadeva zelo pomembno vprašanje in sicer eh, verodostojnost stresnih testov. Poslanke in poslanci v razmerah, ko se finančni sektor počasi pobira, čeprav se zdi, da je za nekatere banke kriza že mimo. Pa je treba veriti, da je to kriza, ki je bila zelo, zelo huda in eh, vseh naukov še nismo potegnili iz te krize in to bo dolgo delo, ki zadeva nas vse. No, in eh, če želimo ugotoviti dejansko tiste nauke, ki izhajajo iz te krize, Eh, potrebujemo za to ustrezne organe, ki smo jih tudi ustanovili januarja, tudi zahvaljujoč vam, potrebujemo boljši sistem vodenja in upravljanja v vseh teh institucijah, potrebujemo boljši način eh, napovedovanja, prav tako pa potrebujemo eh, možnost, da vse čas eh, na nek način merimo temperaturo in eh, puls finančnega sektorja. Zato potrebujemo verodostojne ukrepe in ti stresni testi so ključno orodje v tem kontekstu. O tem smo govorili ne le tu eh, in ne na zadnje smo o tem govorili tudi nedavno meseca aprila za ministri za finance na svete. Kot ste dejali, so bili stresni testi v lanskem letu eh, neustrezni. Komisija je sama večkrat dejala novemu evropskemu bančnemu organu, da je to potrebno izboljšati v sodelovanju z nacionalnimi organi in to je seveda vezano na kakovost in verodostojnost, povdarjam, novih bančnih eh, stresnih testov, ki so se začeli z mesecem aprilom in eh, v odgovor na vaše vprašanje ne povem pet zadev. Najprej, stresni testi za leto 2011 bodo, kot ste zahtevali, predmet eh, dejanskih izboljšav na šestih področjih, ki bi jih na hitro omenil. Prvič, makroekonomski scenarij, negativni makroekonomski scenarij simulira mnogo hujše pogoje kot eh, v scenariju za leta 2010 in vključujemo tudi hude šoke na nepremičninskem trgu in pa tudi eh, vpliv na strošek financiranja. Drugič, sama koherentnost tega ukrepa je zdaj izboljšena v v, na podlagi boljše metodologije, saj smo uporabili tako imenovani peer review, torej medsebojni pregled. Tretjič, uporablja se načelo večje transparentnosti in meseca junija bodo rezultati objavljeni in to bomo pospremili tudi z ločeno, natančno objavo eh, bančnih podatkov, vključno z kapitalom, strukturo kapitala in pa državnimi dolgovi. Četrtič, banke tudi preučujemo na podlagi tako imenovanega Core Tier 1 kapitala. Metodologija objavljanja rezultatov stresa tudi izboljšuje verodostojnost, no in nazadnje usklajevanje med nacionalnimi organi, ko gre za izvajanje izboljšav, ki jih bomo naložili bankam, ki ne bodo prestale tega testa, tudi to mislim, da je bistveno izboljšano. Toliko torej o izboljšavah, o napredku, ki ste ga upravičeno zahtevali in to vsekakor smo dosegli v letošnjem letu v primerjavi s prejšnjim letom. Druga ugotovitev, dame in gospodje, je, da bo potrebno mnogo več jasnosti, kar zadeva uh, državni dolg. Številni sprašujete po metodologiji, ki se uporablja v tem kontekstu. Eh, gospa Vortman-Kolj je konec koncev tudi to omenila. Črni scenarij, ki ga uporablja EBA, eh, vključuje velik eh, šok na trgu obresti, vendar pa takšen šok, ki ga predeva EBA, vključuje le eh, morebiten vpliv tistih eh, obveznosti in pa tistih eh, obveznic, ki so na bančnih knjigah. Pomembno je, da se upoštevajo tisti scenariji, ki so verjetni. Nedavno smo s številnimi orodji, ki so na voljo v evroobmočju, uvedli nov mehanizem Evropski mehanizem finančne stabilnosti in pa tudi inštrument za zagotavljanje finančne stabilnosti. In na tej podlagi menimo skupaj z Evropskim bančnim organom, da je mnogo bolj pomembno, da zagotovimo popolno preglednost državnega dolga v bančnem portfelju in tudi v portfeljih za trgovanje. Na ta način bo do podatki torej mnogo bolj vredostojni kot lani. Tretja pripomba, opozarjamo na to, da je potrebno upoštevati enotne scenarije širom celotne unije in to je ključnega pomena za verodostojnost teh ukrepov, zato EBA izvaja natančno oceno teh ukrepov, s čimer bomo zagotovili enotnost metodologije ki jo uporabljajo banke in obenem tudi zagotovili, mislim, da ustrezno konvergenčnost načina prenosa makroekonomskih scenarijev v posamezna tveganja. Ta pristop bankam ne onemogoča, da ne upoštevajo specifike svojega eh, portfelja oziroma drugih specifik svojega poslovanja. Še en element je pomemben za verodostojnost in sicer to, da se uporabljajo enotne definicije eh, kapitalskega praga, nad katerim banke sodelujejo v tem stres testu. In EBA eh, e se tu predvsem naslanja na sedanje določitve eh, direktive o kapitalski ustreznosti eh, in tudi modele vodenja in upravljanja. Četrta pripomba. Sprašujete po pokritosti bančnega sektorja znotraj Unije Sharon Bowles in tudi drugi so to omenjali. Zato EBA skuša uporabiti dovolj reprezentativen ozorec, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU, ob hkratnem zagotavljanju tega, da je eh, ta ukrep še naprej obvladljiv. V letu 2011 bomo na ta način zajeli 65 odstotkov evropskega bančnega sektorja v smislu eh, skupnega kapitala v vsaki državi je bil vzorec eh, določen tako, da zajema vsaj 50 odstotkov skupnega bančnega kapitala v državi. Peta pripomba, to je izpostavil gospod Sanchez Presedo in sicer v zvezi z popravnimi ukrepi, ki jih eh, pričakujemo potem od bank, ki bi se morda izkazale za eh, ranljive ali nedostno Eh, kapitalsko pokrite oziroma s nedodatno kapitalsko ustreznostjo. Tu predvsem podpiramo to, da se banke dokapitalizirajo na zasebnem trgu, le če je to nezadostno ali ne eh, možno, se bodo te banke dokapitalizirale z javnimi sredstvi v skladu z evropskimi eh, Eh, pravili in tu seveda s kolegi sodelujemo tesno z državami članicami s tem v zvezi. Če bo torej potrebna takšna javno finančna injekcija, bodo eh, zadevne banke v zvezi z sporočilom iz 2010 o bančni pomoči eh, bankam morale posredovati načrt prestrukturiranja za rešitev um, izpostavljenih problemov, zato da na ta način izboljšajo svojo dolgoročno rentabilnost. No, na zadnje naj povem, da ste zahtevali tudi režim dokapitalizacije in prestrukturiranja eh, nelikvidnih bank. To je bilo zahtevano tudi v poročilu Ferrera. Kot veste, poslanke in poslanci, delamo na zakonodajnem okviru v zvezi z kriznim upravljanjem eh, v bankah in cilj je, da se bančnim nadzornikom in prihodnjemu eh, odboru za to vrstne. Eh, transnacionalne institucije, da na voljo orodja preventivne narave, da se dovolj zgodaj odkrite eh, pomankljivosti ne prevedejo v krizo in da kriza potem ne postane katastrofa. Ja, gre torej za to, da banke same plačujejo za banke, to torej, to torej gre za eh, rešitev, ki bo potekala na takšen način in upam, da bo ta rešitev tudi kaj kmalo uveljavljena. Toliko torej eh, na kratko eh, tudi v odgovor na tri ustna vprašanja, ki so bila zelo relevantna in ki smo jih slišali na začetku te razprave. Hvala. Sof. Hvala lepa, komisar Barnje. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej kolega Gozest, dve minuti. Do. Gospod predsedojoči, gospod komisar, omenili ste da lanski strihtisti niso dosegli zahtevanih oziroma željenih rezultatov. In pomembno je, da se izognemo podobnim napakam tudi letos. Pomembno je, da je kar se da velika stopnja doslednosti in seveda rešitev ne bo, če diagnoza ne bo prava in eh, države se morajo tega zavedati. No, ob tem pa se treba zavedati, da morajo biti ti testi tudi realni elemente, ki ste jih tu navedli, zelo eh, natančni, odgovarjajo na naše vprašanja. Zdaj pa je na EBA-ju, ki spremlja in nadzira te stres teste njihove izide, da se izkaže. Ti testi morajo pripomoči k temu, da bomo lahko bolje določili potrebe po dokapitalizaciji bank in da se sprejmejo tudi ukrepi, ki ste jih že omenili. Ampak eh, izvajanje verodostojnih testov je tudi najboljši način, kako pomiriti finančne trge in kako omejiti vpliv bonitetnih agencij in pa negativne posledice njihovih odločitev na naše gospodarstva. Verodostojnost rezultatov teh testov je nekaj, s čimer lahko omejimo odvisnost od teh bonitetnih agencij. Nadzorni organi nimajo druge možnosti, kot da zagotovijo uspešnost teh testov dovolite mi, da izkoristim to možnost, gospod komisar, tudi za to, da vas opozorim na eh, hudo, po mojem mnenju, dejstvo, da direktiva o bonitetnih agencijah, ki je zdaj uveljavljena, eh, dejansko ni direktive, ki bi se izvajala in da bonitetne agencije niso storile nič, da bi se eh, podvrgle temu novemu sistemu. In zdi se, kot da postopamo, kot da se nič ni zgodilo. Hvala lepa. Hvala, kolega Kozes. Sedaj pa gospa Podimata dve minuti. Kirje proedre, kirje pitrupe, ean se kati gina mešov. Najlepša hvala. Če smo če bili nekoč bolj modri, pa po tej zadnji gospodarski in finančni krizi, eh, Eh, ugotavljamo, da je nadzor nad eh, finančnimi inštitucijami in tudi nad tveganji, ki jih lete prevzemajo, pravzaprav ključ za reševanje celotnega eh, finančnega sektorja oziroma upravljanje tega sektorja. To pa mora potekati na koherenten in učinkovit način. Vsa pravila morajo biti obvezna, če želimo obnoviti zaupanje v bančni sistem in eh, če želimo zagotoviti njegovo normalno delovanje, ki pa bo istočasno tudi transparentno ter. Eh, mu omogočili, da podpre gospodarski razvoj. Kot so rekli že kolegice in kolegi, eh, lansko letni testi stresnih situacij niso dosegli eh, svojega cilja, niso bilo ugotovljeni, katerim bankam lahko eh, potrošniki zaupajo. In Letos naj bi bila situacija drugačna. E, testi izjemnih e, situacij bo opravil Evropski bančni organ, ki je bil pred kratkem ustanovljen in na vsak e, način moramo preprečiti, da bi se ponovil lansko letni neuspeh. Moramo upoštevati skupne standarde ocenjevanja delovanja bank in Ravno tako moramo vključiti vsa relevantna tveganja, ki se pojavljajo na različnih finančnih nacionalnih trgih. To je prav gotovo prednostna naloga. Omeniti pa je treba tudi še en drug vidik. Potrebujemo eh, skupni nadzor nad vsemi mehanizmi, ki bi lahko pri eh, peljali do neustreznih izidov. Hvala lepa, gospa Podimata, za dve minuti. Sedaj je gospa Gular. Gospod predsedujoči, gospod komisar, veliko je že bilo rečenega o metodologiji. Vi ste zelo natančno govorili, gospod komisar. Jaz pa bi samo podala pripombo v zvezi s tem, kaj po teh stresnih testih in se nekako navezujem na to, kar je dejal Jean-Paul Gozes, namreč se eh, ne moramo prosto zadovoljiti s tem, da sprememo zakonodajo, ampak je treba zagotoviti tudi njeno izvajanje. Sama v teh testih eh, vidim dopolnitev svežnja o gospodarskem upravljanju. Lahko storimo ne vem kaj vse na področju javnega drugače, ne bomo uh, sanirali bančnega sektorja, ne bomo storili nič. Tako da bi samo rada opozorila na to, kar se bo zgodilo potem, kaj se bo zgodilo s popravnimi ukrepi po stresnih testih. Rada bi vas opozorila na to, kar se je zgodilo z Marvinom Kingom in uh, gospodom. Henrijajem, ki sta bila z nami kot podpredsednika odbora za sistemska tveganja. In Mervyn King nam je eh, dejal nekaj zelo zanimivega, če se spomnite, eh, pogajanj lansko leto, da varovalne klauzule, ki so si jih države članice dodale k temu svežnju, bolj kot si to želela komisija, eh, vendarle Mm, nekako omejuje priporočila EBA-ja, kar zdaj vedo kapitalizacijo. Tako da bi rada samo na to opozorila, da odbor za sistemska tveganja sam meni, da je to pomembno z sistemskega vidika in kakovost dela EBA-ja z vašo podporo, z nadzorom odbora za sistemska tveganja lahko privede do tega, da bomo te varovalne klauzule, ki so popolnoma nesmiselne, ki so jih države članice eh, želeli v svežnju za nadzor, da to na nek način eh, odpravimo, potem mislim, da bomo na ta način dejansko lahko s konkretnimi ukrepi, ki jih sprejemajo države članice, male ali velike, Španija je primer zglednega dela to in bomo, da bodo ostale države tudi sledili. Na ta način mislim, da bomo lahko uspešni. Hvala lepa, gospod komisar. Pa kolegin Gular. Uh, gospa Gular. Sedaj pa gospa Ford, dve minuti. Last... Najlepše hvala. Lanskoletni eh, testi izjemnih situacij so eh, pripeljali do izkrivljanja trga. Nismo uspeli po uh, 19 uh, mesecih uh, so propadle irske banke in ugotovili smo, da bodo v kmalu treba reševati tudi portugalske banke. Uh, te sistem, uh, tega ne bomo rešili, dokler se ne reši. Uh, finančna kriza in dokler eh, banke ne bodo imele dovolj likvidnosti. Eh, Treba je upoštevati vsa tveganja na trgu. Trenutno je to najbolj pereče državno, eh, tveganje državnega dolga. Ne smemo eh, do, dovoljevati eh, izkrivljanja konkurence. Evropski bančni organ je rekel, da obstaja možnost oziroma tveganje od pisal. V vsakem primeru pa tega ne smemo uh, zanemarjati. Za zaprtimi, uh, bank, uh, eh, za zaprtimi vrati se razpravlja o tem, uh, kakšen kapital naj bi imele eh, banke. Vse banke niso enake in ne delujejo na enakem trgu. Moramo pa razmišljati tudi o imenovalcu. Kaj je eh, z eh, bilančnimi sredstvi in kakšna tveganja so s tem povezana? Če imamo ponderje v ZDA 50 odstotkov više, to pomeni, da mi v Evropi dovoljujemo neustrezno predstavljanje tveganj na v bilancah bank. Eh, tako eh, kreditojemalci eh, kot tudi davkoplačevalci mislijo, da ti testi ne prispevajo k transparentnosti. Hvala lepa, gospod Gigold. Tri minute in pol. Je. Drage kolegice in kolegi, spoštovani komisar Barnier, to vprašanje bančnih testov izjemnih situacij je izjemnega pomena. Naši državljani in državljanke zelo kritično gledajo na to vprašanje, zato ker so banke v središču te krize. Dejstvo je, da so bila sredstva naložena, ne da bi upoštevali tveganja. In nekatere države članice so doživele pok nepremičninskega balona. In kaj se je zgodilo? Izkazalo se je, da so nekateri opazovalci bili v veliki zmoti. Banke, ki so v krizi, niso sprejele ustreznih ukrepov in s tem sprožile splošno krizo. Prav tako vidimo tudi, da se je povečalo državno zadolževanje. In sedaj vidimo, da so se zvišali bančni stroški in garancije. Osrednje vprašanje sedaj je, ali bodo banke potegnile ustrezne konsekvence iz te krize. Ne gre samo za to, da so banke nosile odgovornost v preteklosti, vse bolj vidimo, da trgi še vedno ne delujejo ustrezno. Vsi pogledamo Evropski centralni bančni sistem. 427 milijard evrov je odprtih terjatev med bankami. In to zato, ker sistem med bankami in Evropsko centralno banko ne deluje. Prav tako vidimo velike slabosti bančnega sistema. Ne, bom drugače povedal. Zaradi slabosti bančnega sistema si ne upamo sprejeti nujnih ukrepov v šipkejših državah. Če povzamem, ljudje na portugalskem, v Grči, na Irskem imajo občutek, da trpijo tudi zato, ker je naš bančni sistem šibek. Sedaj so prišli v preteklih dveh letih stresni testi in ljudje so mislili, da bomo končno izvedeli resnico. Leta 2010 so bili ti testi šibki, ravno kar zadeva državno tveganje. Ta tveganja skoraj da niso bila upoštevana. In zato so bili ti testi neuspešni. Leto 2011 podobna slika. Gospod Barnje, hvala lepa za vaše izvajanje, vendar pa niste povedali, zakaj so bila tveganja upoštevana v trgovski knjigi, v knjigih trgovanja, poslovanja, ne pa v bančni knjigi. In dejstvo je, da gre tukaj dejansko za politično odločanje. Zdi se, da ščiti, ki jih uporabljajo nekatere države, niso nekaj naravnega. Parlament mora te ščite odpraviti. Dejstvo je, da gre za socializacijo zasebnih tveganj. Vprašati se moramo, zakaj vsa tveganja niso bila ustrezno upoštevana. In potem je tukaj še stresni test za trg zavarovalništva. Gospod Barnier, Prosim vas, da si pogledate situacijo tudi na tem področju. Razočaran sem zato, ker Evropski bančni organ je bil sedaj sicer ustanovljen, vendar pa zdaj sami niso opravili svojega testa. Gospod Barnier, Bert Brecht je nekoč dejal, da je ustanovitev banke nekaj hujšega, kot je oropanje banke. Zdaj pa vidimo, da so banke pravzaprav ostale praznih rok. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Murphy, dve minuti. Hvala lepa. Osnovna šibkost predlaganih stresnih testov je tisto, o čemer danes govorimo in to je možnost eh, širokega državnega dolga to se sedaj ravno kar dogaja, vedno več gospodarstv ne more odplačati svojega dolga. Irska naj bi do leta 2014 bila dolžna 750 milijard evrov. In ne glede na eh, stroške. Um, obrestnih mer je to neuzdržno in Irska ne bo plačala in to se bo verjetno eh, popeljalo za vse eh, tako imenovane PIX države, eh, tudi francoske in britanske banke so izredno izpostavljene. To pa samo pomeni, da vrčevalni ukrepi eh, komisije in ECB eh, e se ne obnesajo. Koliko razumem, testi izjemnih eh, situacij so namenjeni stabilnosti bank glede na iz. Zadnje rezultate temu ni tako. Um, V zadnjih eh, treh eh, mesecih leta 2010 eh, so irske banke na koncu bile odvisne od premalo financiranja z strani Evropske centralne banke. In naše izkušnje v zadnjih letih in v času finančne inštitucije kažejo, da banke ne smejo ostati v privatnih rokah, kajti privatni investitorji eh, so eh, privedli v ogromno krizo, za katero so plačevali predvsem delovni ljudje. Eh, treba je prenehati z privatnim lasništvom in omogočiti financiranje malih podjetij ter dovolj dostopne kredite in hipoteke. Ja, Hvala lepa, gospod Paška, za eno minuto. Ti organ pre bankovnictvo zverejnil osem... Najlepše hvala. Nov Evropski bančni organ je 18. marca uh, izdal informacije o metodologiji in um, scenarijih, ki se bodo uporabili pri naslednjih testih izjemnih situacij. Pri tem pa eh, seveda ne smemo dovoliti eh, podobne nekonsistentnosti, ki smo ji bili priča julija 2010. Klju ker gre za kredibilnost eh, celotnega evropskega bančnega sistema, eh, bi morali eh, te teste narediti čim bolj vseobsegajoče in stroge. Zaradi tega sem prepričan, da ne moremo izvesti stresnih testov, ne da bi pri tem prej ugotovili, do kakšne mere so. Ehm, banke izpostavljanje tveganju državnega dolga ali tveganju uh, drugih bank. Ravno tako moramo imeti prist, uh, eh, pošten pristop eh, pri ocenjevanju različnih bančnih struktur v različnih državah članicah ter zagotoviti, da bodo novi stresni testi po možnosti vključili celotni bančni sektor v vsaki državi članici in na ta način bomo ponovno vzpostavili zaupanje. Paška. Hvala, gospod Paška kolega Garcijo Margaljo ni v dvorani, zato da besedo dobim gospa Ferreira. Za dve minuti izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Leta 2010 so bili izvedeni testi izjemnih situacij in takrat smo vsi ugotovili, da je eden glavnih problemov pri tem, da se je uporabila nacionalna tehnologija tako, ko je šlo za uh, metodologijo kot za uporabo. Uh, kriterijev in diagnostiko. V poročilu, ki sem ga pripravila za ta parlament, eh, smo eh, zahtevali, da bi se okrepila evropska dimenzija pri obvladovanju eh, posebnega bančnega tveganja. Kot odgovor na to je bil ustavljen odbor za sistemsko tveganje ter evropski bančni organ. Na ta način naj bi dali neko evropsko evropski vidik eh, nadzoru nad bankami. Kljub temu pa testi izjemnih situacij um, so opis, bili opisani za strani sveta, da uh, so uključili ambiciozne strategije za prestrukturiranje ranljivih inštitucij, pa tudi da postavijo eh, solidni okvir za eh, omogočanje vladne podpore po potrebi. To, kar sedaj počnemo, je to, da bomo eh, kmalo spet izvedli eh, teste izjemnih situacij, pri tem pa ne bomo zahtevali nobenega okvirja, ki bo eh, harmoniziran in bo upošteval posamezne specifičnosti po posameznih državah. Enostavno vse prepuščamo državam članicam samim in tukaj se postavlja načelno vprašanje z to vrstno metodologijo dejansko izgubljamo izredno priložnost. Dejansko imamo namreč priložnost uvesti eh, pravo evropsko dimenzijo v bančni nadzor. Hvala lepa. Kolega Šmit, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Živimo v težkih časih. Finančna kriza je vplivala na državljane, ki so izgubili zaupanje v bančni sistem. Stresni testi predstavljajo pomemben instrument, da dokažemo odpornost bank na nepričakovane šoke. Finančna stabilnost je odvisna od tega, kako stabilne so banke in kako odporne so proti šokom. Učinkoviti testi bi povečali zaupanje v bančni sistem. To vemo iz izkušenj. Strogi, verodostojni testi z resnimi zahtevami. Mislim, da Islandija nazorno kaže, kakšne so lahko posledice, če ne bomo tako ukrepali. Zelo pomembno je, po mojem, da bi rezultate testov objavili. Individualna objava je pomembna za povečanje zaup zaupanja tako državljanov kot tudi podjetij. Kot je dejal gospod Barnje, gre za vprašanje zaupanja. Te teste bo potrebno razviti v prihodnje. Potrebujemo pristen odziv na tržne pogoje in tveganja. Prav tako moramo zajeti tudi izpostavljenost državnim dolgom. Mislim, da je zelo pomembno, če želimo povečati zaupanje trga v verodostojnost teh testov. Komisija, odbor evropskih bančnih nadzornikov, evropski bančni organ, vsi morajo biti zelo previdni za to, da bo tudi nadaljne ukrepanje po teh testih in da se bo dejansko upoštevalo tveganje. Gospod predsedujoči, če se banke ne bodo ustrezno odzvale na merila, na kriterije in zahteve, potem se morajo države odzvati. Videli smo, kaj se je dogajalo v baltskih državah in videli smo, kako hitro lahko tveganja pretvorimo v pomembne izgube. Zato moramo biti zelo previdni. Destruktivno je lahko, če ne sprememo ustreznih ukrepov. Hvala lepa, kolega Lambert. Dve minuti. Uh. Hvala lepa. Govoril bom francosko. Koleg. Gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, stresni testi so zadnja moda smo v globoki finančni gospodarski krizi in eh, zdaj se gremo stresne teste. Imamo uh, jedrsko eh, krizo, prav pa se gremo stresne teste za jedrske centrale. Sam institut stresnih testov naj bi bojda zagotovil neko zaupanje potrošnikov ali finančnega trga. Ampak seveda je vse odvisno od tega, kaj ustavimo v te stresne teste. Lansko leto uh, so bili finančni stresni testi ne najbolj verodostojni z tega vidika. Eh, jedrski stresni testi, kar je potrdil vaš kolega Oettinger, eh, zaenkrat eh, vsaj tudi velika neumnost, kajti niti ne upošteva posledic morebitnega trka letala za jedrsko centralo. Tako da pravite, gospod komisar, da moramo upoštevati možne scenarije, Eh, to torej pomeni, da pač ne bomo upoštevali možnosti plačilne nesposobnosti držav članice EU. No, vi pravite, da je to hipoteza, ki se vam zdi ne, uh, eh, nemogoče, ampak če pogledamo številke Grčije ali Irske, vidimo, da bodo prej iz te države morale prestrukturirati svoj dolg ali pa se pač igrate s časom in to je enako uh, neodgovorno, kajti dlje, ko čakamo, dražje bo to za vse nas. Tako da tu vas pozivam. Eh, k temu, da upoštevate vaš smisel za realnost, vaš e, smisel za odgovornost, kajti ste prepričani evropejec, v naši sodržavljani zelo dobro vedo, da dokler ne bomo bika prejeli za roge, tudi ne bo gotovosti na finančnih trgih ali za naše sodržavljane. In zgrabiti bika za roge danes pomeni, da finančni sektor v Evropi eh, močno stresemo. Ja, eh, vem, da ste s tem začeli, ampak to bo zahtevalo tudi Evropsko proračunsko federacijo, ampak o tem bomo govorili potem jutri. Hvala. Hvala, kolega Lambert. Sedaj pa kolega Karas, dve minuti. Gospod komisar, dame in gospodje, najprej se želim zahvaliti za odgovor v zvezi z mojim vprašanjem, ki se nanaša na irsko situacijo. Mislim, da smo govorili o vradostojnosti, o zaupanju. Govorili smo o resnosti, o odločenosti in le z odločenostjo lahko pomagamo prebroditi to krizo. Moram pa reči, pri zadnjih stresnih testih se mi zdi, da manjka ustrezna evalvacija. Ne poznamo posledic, zaključke ste danes nakazali. Posledice iz naslednjih testov pa so še nejasne. Imam tri vprašanja. Prvo vprašanje je, kako lahko tokrat, gospod komisar, zajamčite, da se, bomo, da se bodo osredotočili na dolgoročnost, ne na kratkoročnost, tako kot se je to zgodilo pri irskih bankah. Drugič, opažamo, opazujemo lahko, da se zaostruje kriza državnih dolgov, kolega Gigold je to omenil, ta zaostritev pa se upove, upošteva samo v trgovalnih knjigah bank. In vidimo, da se marsikaj nahaja v bančnih knjigah, te knjige pa niso vključene v stresne teste. Kako lahko opravičite to razlikovanje? Ali ne mislite, da bo ponovno nastal občutek, da se bo zajamčilo dolgoročno preživetje bank samo zato, ker se ne bodo osvetlili vsi vidiki problematike bank. Karas. Hvala lepa, kolega Karas. Sedaj pa za dve minuti, kolega Sanchez Prezeto. Hvala, gospod predsedujoči, hvala komisarju, dragi kolegi želim se zahvaliti za vse pripombe, ki ste jih podali. Seveda je zelo pomembno, da imamo pravo diagnozo, zato da lahko začnemo z ustreznim zdravljenjem. Če imamo stresne teste, potem potrebujemo tudi ustrezen odziv. Potrebujemo odziv finančnih institucij, stabilen bančni sistem in poskrbeti moramo, da bo realno gospodarstvo dobivalo sredstva, ki jih potrebuje. Ti testi so del prizadeven, ki se izvajajo zato, da bi vzpostavili sistem, ki bo bolje deloval. Kar pa zadeva negativne scenarije, banke, ki ne bodo prestale teh testov, morajo poiskati nove načine za svoje delovanje bodi si z dokapitalizacijo ali z neke vrste prestrukturiranjem. Evropski odbor bančnih nadzornikov lahko izda priporočila za popravek sistemskih pomankljivosti. Na ta način bi lahko zagotovili, da se podozamejo ustrezni koraki. Ampak, če naj se to zgodi, potrebujemo ambiciozen evropski okvir. Iti moramo dlje, kot smo šli v preteklosti, potrebujemo boljšo finančno in bančno integracijo, pa tudi boljšo davčno integracijo. Hvala lepa, kolega Stolojan, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar testi izjemnih situacij so pomembni zato, da se lahko oceni zdravstveno stanje bančnega sektorja. Vendar pa morata biti izpolnjena dva ključna pogoja. Prvič, zagotoviti moramo, da bodo ti testi dovolj kakovostni, postopek ocenjevanja pa mora biti dovolj natančen. Prav tako želim povedati, da imajo banke v različnih državah članicah različne poslovne modele. V Romuniji in v drugih državah EU banke niso bile vključene v trgovanje z toksičnimi sredstvi, so pa sodelovale pri ekspanzionističnih podeljevanjem kreditov na podlagi kratkoročnih zonanih virov. Financirali so na kratek rok rezultati pa so bili enaki. Zabeležile so banke izgube in s tem postale izjemno ranljive. Videli smo, da ni bilo ustrezne odgovornosti v zvezi z obvladovanjem tveganja. Drugič, rezultati testov morajo biti čim bolj transparentni. To zahtevajo trgi in to zahtevajo naši državljani. Potrebujemo skratka transparentnost. Hvala lepa. Ja, Hvala, kolega Stolojan. Za dve minuti, kolega Ludvikson. Under de senaste årens statsfinansiella turbulens har vi tappat fokus på vad som är... Hvala lepa. Videli smo, kakšna je turbulenca na področju državnih financ. Zdi se, da smo izgubili izpred oči glavne probleme. Pozabili smo, da so banke največji problem, ne države kot take. Po eni strani imamo celo serijo bančnih katastrof, kar je pripeljalo do dejstva, da so finance nekaterih držav tako krhke. Vendar pa po drugi strani te slabosti bančnega sektora še vedno obstajajo in zato moramo za Atene, za Lizbono, za Dublin poiskati ustrezne rešitve. ne moremo enostavno podpirati bank, ki ne morejo stati na lasnih nogah. Sicer bomo prej ali slej ugotovili, da bo to preveliko breme za državne finance tudi za najmočnejše države. Tisto, kar se mi zdi, da je še zlasti težavno, je to, da nekatere države, ki imajo najbolj robustne finance, počnejo tako zelo malo v zvezi s svojim bančnim sektorjem. Enostavno pozivajo k ukrepom v Grčiji, na portugalskem, po drugi strani pa te države same ne naredijo nič, čeprav bi si to v tem trenutku še lahko privoščile. Mislim, da je logično, da morajo biti ti testi izjemnih situacij strogi, transparentni, vendar pa morajo slediti resni ukrepi, s katerimi bi odpravili slabosti, ki bomo odkrili. Skupna evropska strategija bi bila zelo korisna in upam, da bo komisija kmalo dala tako pobudo na podlagi smernic, ki so bile prepravljeni tukaj v parlamentu v okviru poročila Ferreira v zvezi z obvladovanjem krize v bančnem sektorju. V končni fazi je odgovornost na nacionalni ravni. Vse države, ne le najmočnejše, morajo zagotoviti, da bodo odpravile črne luknje, ki ostajo v bančnem sektorju. Hvala lepa. Hvala, kolega Ludvigson. Za minuto in pol, kolega manj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Test izjemnih situacij v bančnem sektorju EU lani. Ti testi niso bili zadostni. Ne moremo se osredotočiti zgolj na lasten kapital. Preveriti je treba tudi učinek krize na likvidnost bank. Dejstvo je, da banke kot so Lehman Brothers so se zlomile zato, ker so imele težave z likvidnostjo. In zato moram reči, da ne razumem razprave v zvezi z rezultati teh testov, ali naj bi se objavili ali ne. Dejstvo je, da če želi kdo zamočati rezultate, potem to pomeni, da želi nekdo prikriti nezaupanje, ki ga imajo nekateri trgi. Če bi ostala nejasnost, potem bi nekdo ščitil to nejasnost. Tudi, če bi obstajala kritika za nove metode in različne parametre, pa moramo imeti pred očmi skupen cilj. Transparentnost mora biti vzpostavljena. In dejstvo je, da le na ta način lahko preprečimo ponov nastane krize. Potrebujemo široko zaupanje, banke pa morajo dati svoj prispevek v svojem lastnem interesu. Hvala lepa. Vielen Dank. Hvala, gospod Mann. Za minuto in pol, kolega Kančen. Grazie, pre... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Svoje delo opravljate izvrstno. Ponovno moramo vzpostaviti stabilnost in zaupanje. In če želimo to ponovno vzpostaviti, moramo vložiti enormna prizadevanja. Govora je bilo o zakonodajnem okviru. Vi si prizadevate za instrumente za preventivne ukrepe. Poleg tega, da skušate obvladovati to, kar že obstaja. In tu seveda poziv birokraciji, da ne bi ustanavljali novih teles, organov, agencij ali drugih instrumentov, ki bi nam lahko še dodatno zakomplicirali življenje. Usklajen pristop v okviru skupnega zakonodajnega okvira je nepogrešljiv zato, da bi se izognili prihodnim krizam in zato, da bi omogočili bankam, da se bodo lahko bolj urejeno obnašale in da bodo vse imele enake pogoje znotraj Evrope. Za zagotovitev transparentnosti bi morali ves čas delati na ravni regulatorjev zato, da bi imeli standarde in metodologijo. Zelo pomembno je, da se zagotovi tudi objava rezultatov. Teste v letu 2010 so pokazali, kako občutljivo vprašanje je objava rezultatov v smislu koherence. Dejstvo je, da lahko nastanejo tudi kontraproduktivni rezultati na trgih in da to lahko povzroči tudi motnje na trgih. To je nekaj, kar je treba resno imeti v mislih. Hvala lepa. Vielen dank, vielen dank, wir kommen nun zum catch the eye verfahren und ich erteile herrn kollegen kelly für eine minute das wort. mislim da ni treba posebej razglabljati zakaj so se na irskem banke znašle v takem položaju kot so se. zanima me več stvari. prvič ali bodo vse banke podvržene tem testom izjemnih situacij? Drugič, ali smo lahko prepričani, da bodo ti testi odrazili resničen položaj bank? In tretjič, kako lahko Evropski bančni organ izvaja svojo avtoriteto nad tistimi bankami, ki se obnašajo nepremišljeno, ki so preveč izpostavljene in podobno? Gospod Gozes je omenil potreba, da se moramo povezati tudi z rejting agencijami, kako lahko dosežemo bolj idilično situacijo. Hvala lepa. Hvala, kolega Keli. Kolega Semke. Otus, bardzo chciałem podziękować za możliwość. E, zahvaljujem se za možnost e, vprašanja. Rad bi Izredno je izpostavil, da če bi Evropska komisija ne ukrepala, če gospod komisar ne bi ukrepal kot je, potem nedvomno razmere v evropskem bančništvu eh, danes ne bi bile takšne kot so, ampak bile slabše. Ampak razmere so zelo dinamične. Del problematike vezane na banke je že za nami, ampak pojavljajo se nove, novi problemi, nove nevarnosti. In zato sprašujem, gospod komisar, kako bi danes opredelili nevarnosti, ki smo jim izpostavljeni in eh, kako bi opredelili nevarnosti, ki nas čakajo, kajti še enkrat podarjam, na srečo je del problemov že za nami, ampak vse čas se pojavljajo novi. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa. Kolega Zemke. Sedaj pa dobi besedo gospa McGuinness. Hvala, predsedojoči. Ne smemo pozabiti, da obstajajo tudi ljudje, na katere je ta problem zelo vplival. Srečala sem Irca, ki si je kupil enosmerno vozovnico za Avstralijo, je le eden od ljudi, ki se morajo odzvati na bančne probleme. Dejstvo je, da da so prvi stresni testi naredili veliko škodo in ta škoda je skoraj da nepopravljiva. To pravim z velikim obžalovanjem. Ljudje gledajo, kaj se je dogajalo in vidimo, da je nastala škoda za Evropsko unijo in evroobmočje. Irski bančni sektor je bil podvržen drugim krogu bančnih stresnih testov. 24 milijard naj bi dodatno uložili. Dejstvo je, da so dobra podjetja podhranjena, kar zadeva kapital. In sedajni scenarij je nemogoč, zato prosim komisarja, da ponudi kako rešitev za to stanje. Hvala lepa. Gospa Basesko. Hvala lepa. Dejstvo je, da prejšnji test izjemnih situacij niso bili uspešni, zato je še teže opraviti nove. Kriza na Irskem je spremenila podatke o evropskem bančnem sistemu, sedaj moramo biti veliko bolj natančni. Nacionalni organi bi že morali imeti akcijske načrte. Na ta način bi bili problemi v zvezi s stresnimi testi že razrešeni. Ne moremo čakati, da vidimo, katere banke so bile neuspešne. Testi moramo samo pokazati, katere so šibkosti posameznih bank. In pogledati moramo tudi, kje je treba dodatno konsolidirati kapital. Naj povdarim, da potrebujemo pošten in enakopraven pristop v vseh državah članicah pri teh testih. Komisija pa bi morala objaviti sporočilo o glavnih spremembah, ki jih je uvedla pri stresnem testiranju. Hvala lepa, gospa Vesesko. Na koncu, kolegica Galpils. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ta tema je zelo pomembna. Trije poslanci so praktično enako vprašanje naslovili na komisijo, kar kaže na pomen tega vprašanja. Zelo nevarno bi bilo, če bi letos z stresnimi testi ne ponovno vzpostavili zaupanja in verodostojnosti. Tako Evropski bančni nadzornik kot Evropski bančni organ so uložili veliko prizadevanj, Vendar pa obstaja še nekaj odprtih vprašanj za komisarja. Prvič. Kaj pa čezmejna lastninska razmerja oziroma različni poslovni modeli? Se bo to upoštevalo? Ali lahko jasno rečemo, da ti stresni testi ne bodo pozabili na nobeno banko, ki lahko resno ogrozi situacijo v bančnem sektorju. Hvala lepa, gospod Brnje, za zaključek. Merci, merci. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa tudi vsem, ki ste sodelovali v razpravi ob tej pozni uri in s tem izkazali tudi uh, vašo budnost nad tem vprašanjem in tudi poznavanje te problematike strani Evropskega parlamenta. Najprej, če se dotaknemo vprašanja gospe Gal Pelc, seveda vedno jemljem svojo odgovornost resno in lahko povem, da te stresne teste upravljamo v okviru novega organa, ki smo ga skupaj ustanovili, gre za Evropski bančni organ. Seveda ustrezno sodelujemo s tem organom in tako kot ECB, eh, e bomo to, oziroma smo ta novi val stresnih testov pripravili skupaj z njimi. Vprašanje je bilo nekoliko širše zastavljeno, namreč, eh, kje so tveganja, kje so prihodne nevarnosti. Ja, ničelnega tveganja ni, ničelne nevarnosti ni, še posebej ne na tem področju ali na področju okolja. Mislim, da je zelo težko napovedovati prihodnost in gospod Semke, trgi so neskončno hitrejši kot eh, kolesje demokracije, kot eh, čas, kakor ga razumemo eh, mi, čeprav želimo seveda zelo, zelo hitro ukrepati. Ampak kaj bomo storili za to, da bomo v manjših težavah, kot smo bili v času pred štirimi leti, ko je ta kriza prišla k nam iz ZDA, Ja, tako da ustvarimo ustrezne nadzorstvene sisteme, eh, sisteme transparentnosti. Vse to, kar nam je manjkalo v tem valu ultraliberalizma, ki je preplavil svet v 90-ih letih. Tudi vse tisto, kar je bilo deloma odpravljeno za to nesmiselno idejo, da bodo trgi regulirali same sebe. V okviru G20, eh, morda celo v nekaterih vidikih gremo dlje, kot to, kar se zahteva v okviru G20, namreč razvijamo orodja, ki zagotavljajo vodenje, upravljanje, eh, transparentnost, eh, etiko, moralo konec koncev, ki je bila nekako pozabljena na finančnih trgih zadnjih 15 let. No in zato je ukrep, ki ste ga sprejeli, tako pomemben. Zato je uloga, ki jo igrate za to, da smo ustanovili Evropski odbor za sistemska tveganja in EBA, eh, e tako pomembna. No in zato odgovarjam gospodu Žompolu Gozesu, ki je omenil bonitetne agencije, da to, o čemer govorimo tu na tej nočni seji, vse to, kar počnemo teden za tednom, sodi v to veliko gradbišče evropskega sistema gospodarskega upravljanja in nismo še pri koncu naših prizadevanj. No in na tem velikem gradbišču lahko vse okor uporabim tudi za besedo federacije. Gospod Gigold, mislim, da je tudi to besedo uporabil in eh, mislim, da potrebujemo bolj federativno ureditev, kar zadeva naše politike in eh, mislim, da moramo tu pa tam iti dlje od samega usklajevanja. Eh, strinjam se tudi z Žon Polongozesom, kar zadeva pomen tega, da nadaljujemo z reformami na področju bonitetnih agencij. Zdaj delamo na tretjem svežnju reform. To bo reforma številka 3, glede na dve poprejšnje reforme in vprašanje, ki ga izpostavljate, gospod Gozes, kar zadeva reforme prekomerno odvisnost od bonitetnih agencij, torej to bomo odpravili in eh, že v začetku julija bomo določene tovrstne ukrepe sprejeli oziroma uveljavili na ta način odpravili prekomerno odvisnost bank od bonitetnih eh, agencij. Konec koncev, ne samo bank, tudi drugih institucij. Silvi Gular je omenila to, kar je dejal gospod King in pa gospod uh, eh, Enrija. To sem si zabeležil in se vam zahvaljujem, da ste me upozorili na to, ker je to mislim, da kaže na stanje duha, ki gre v pravo smer in to me veseli. Prav tako me veseli, da ste izpostavili zelo pomembno vlogo gospa Gular odbora za sistemska tveganja. čaka nas veliko dela z vsemi omenjenimi akteri, z EBA, eh, e eh, z odborom za sistemska tveganja, zato da bomo zagotovili doslednost v teh ukrepov in tudi za to, da bomo iz stresnih testov potegnili ustrezne nauke. Seveda bo naloga ne le EBA, ampak tudi držav članic, da uveljavijo ustrezna pravila, ustrezna Eh, ukrepe in tudi popravne ukrepe, ki jim bomo seveda zelo natančno sledili v obdobju neposredno po stresnih testih. Ko gre za Evropski nadzorni organ, ko gre za odpor sistemska tveganja, vse te stvari so, da je eh, v teku in kot je del gospod Enrija, EBA upravlja dobro delo, enako velja tudi za druge organe v okviru tudi odbor za sistemska tveganja. Gospod Gigold je omenil stresne teste na področju zavarovalništva in eh, tako je, eh, pripravljamo ustrezne stresne teste tudi za ta sektor, podobno kot za banke. Gospod Gigold je izpostavil pomembno vprašanje, kot tudi gospod Karas eh, in pa gospod Ole Schmidt, namreč vprašanje šoka državnega dolga. Kot sem že dejal v enem od drugih odgovorov danes, je bila naloga EBA ta, da zastavi mm, stresne teste. Ugotovljeno je bilo, da stresni testi v tem trenutku za to področje ne bi bili koristni in to lahko vse kar povem. E, Seveda smo v stalnem dialogu za e EBAM, gospod Gigold je izpostavil pomen tega novega vala testov in eh, seveda smo potegnili ustrezne naloge tudi iz preteklega eh, vala teh testov, ker smo ugotovili, da rezultati niso bili ustrezni in to vrsten dialog nameravamo torej nadaljevati ob spoštovanju pristojnosti in neodvisnosti EBA, tako kot zahtevamo, da se spoštuje neodvisnost nas, Evropske komisije. Jaz si želim, gospod Gigol, da bi eh, kar se da lucidno spoštovali rezultate stresnih testov, ki bomo dobili junija in da nadaljujemo s tem dialogom z EBAM, ko gre za pripravo naslednjega eh, kroga teh testov. Gospod Manin, gospod Gigol sta omenila tudi eh, vprašanje likvidnostnega tveganja to ni sestavni del eh, stresnih testov. Na začetku leta je Evropski bančni organ dejal, da bo upravil tematski pregled eh, ločen od stresnih testov, ko gre za likvidnost bančnega sektorja v Evropi in sicer v okviru rednega cikla tovrstnih eh, preskusov v prvem delu leta 2011 gospod Karas je omenil vse tisto, kar počnemo v okviru dolgoročnih strategij in eh, rad bi dejal, gospod Karas, da je to splošno načelo, ki ga zagovarjam, konec koncev je to tudi duh, v katerem delam skupaj s svojo ekipo, ko pripravljamo novo zakonodajo v okviru finančnega in gospodarskega sistema, ki jo potrebujemo. To že posebej velja za vprašanje vodenja in upravljanja, to velja za vse tisto, kar bomo storili tudi na področju odgovornosti delničarjev, gre za dolgoročne naloge, potem to velja tudi za to, kar bomo storili na uh, področju uh, bančne sanacije, o čem sem tudi že odgovoril gospe Ferreira prej. Je pa tu še ena stvar, namreč, ko gre za nesmiselno visoke bonuse, ki se izplačujejo, uh, za tveganja pa potem plačujejo drugi. Ko pogledamo trenutno stanje na tem področju, ugotavljamo določene ne ustreznosti, določena, določene nepravilnosti, to je stvari bomo obravnavali v prihodnih tednih. Zdaj, ko pravim, da razmišljamo o novem zakonodajnem okviru na tem področju, gre za to, da enega od virov krize, torej z neodmerenim eh, tveganjem povzročamo krizo, da s tem tudi povečamo eh, torej, odgovornost glavnih akterjev v bančništvu. Gospod Lambert in pa gospod Ferreira sta omenjala tudi nedoslednost stresnih testov, to sem že omenjal ja, potrebujemo več doslednosti, več koherentnosti, potrebujemo več Evrope, konec koncev, ko gre za izvajanje teh testov. In eh, to je tudi razlog, zakaj eh, bomo v, tudi v okviru medsebojnih pregledov, peer reviewov eh, to reševali. No, tudi potrdim, da se konkretno naslanjamo na številne vaše predloge, gospa Ferreira, in predloge s tem v zvezi bomo podali že pred koncem poletja. Številni med vami, eh, gospa Ford, gospod Kančan, gospa eh, Basesko, ste pozvali tudi k strogim, verodostojnim, transparentnim stresnim testom. Še enkrat tako povem, da v okviru tega splošnega okvira finančnega eh, in gospodarskega upravljanja, ki ga ustvarjamo, bodo testi za leto 2014 bolj strogi, bolj eh, transparentni, eh, kot so bili v prejšnjem valu leta 2010 in eh, potem bomo v prihodnje te teste naredili še bolj eh, stroge, še bolj natančne, še bolj verodostojne in transparentne. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Kommissar. Hvala lepa, komisar Barnje. Nekoliko zamude že imamo. Smo si pridelali nekaj zamude, komisar Barnje. Uh, eh,